Gospe in gospodje, gospa Aleksandra Moreti mi je sporočila, da odstopa z položaja poslanke z 2. februarjem 2015. Skladno s četrtim členom poslovnika ugotavljamo, da od tega dne njeno mesto ostaja prazno.